nobene ovire, bodo tako postali polnopravni poslanci v Evropskem parlamentu. Gospod Blum bo 9. oziroma je 9. januarja 2014 zapustil skupino ED in postal neodvisni poslanec.